Good morning, everyone. Pozdravljeni vsi. Pozdravljeni na tem drugem delu skupne seje Econ Budget. Samo eno točko imamo na dnevnem redu. In sicer gre za oblikovanje evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. Kar takoj bodo dobilo besedo poročevalci in poročevalci v senci okrog 45 minut imamo na voljo za to točko. Zato bomo dali besedo najprej Pervonš Beres iz vrst socialistov. Hvala, predsedujoči, hvala, vesela sem, ker imamo kar nekaj izmenjav med obima odboroma glede predlogov spremem, ki so bili tu uloženi. Imam jih več kot 400 predlogov. So poročevalec je tu uložil kar nekaj predlogov in pokomentirala bi vzdušje, v katerem je Heimer Böge delal in kako smo skupaj spreminjala to lansko poročilo. Na po izmenjavah, do katerih je prišlo za časa prve izmenjave mnen, in v stikih, ki sva jih imela z Evropsko komisijo, seveda, ampak tudi z drugimi, smo ugotovili, da je Evropska centralna banka tudi sodelovala pri tem, na svetu so sodelovali in zdelo se nam je koristno razširiti predlog komisije. To ste prejeli. No, pod nekaterimi pogoji naj bi v tem predlogu preučili, kako lahko država preko meril opredeli vprašanja glede zaposlovanja, glede brezposelnosti, kako se lahko oblikujejo avtomatične določbe stabilizacije. Predlog komisije se nanaša na stabilizacijo, ki bi podprla naložbe. Mi želimo hraniti podporo naložbam, ampak to bi dopolnili z možnostjo tega, da ne bi delali le preko ponudbe, ampak tudi preko povpraševanja pri teh samodejnih stabilizatorjih. Tako da bi podprli nacionalne sisteme pri nadomestilih za brezposelnost. To bi bilo neko jamstvo in s tem ne bi posegali v določbe, ki že obstajajo na ravni držav članic in ko gre za odnose med socialnimi partnerji, ampak bi to lahko močno vplivalo na avtomatsko stabilizacijo. Eh, z Reimerjem sva podala ta predlog, upam, da bo sedaj to dopolnilo predlog. Menimo, da je to nujno in potrebno. Ko vidimo razpravo na svetu, smo nekoliko zaskrbljeni. Vidimo, da so vsi prepoznali te cilje kot nujno potrebne zato da bi bilo območje evra vzdržno, ampak to ni bilo sedaj omenjeno na vseh delih, na vseh frontah in pri naslednji krizi, pri naslednjih pretresih v območju evra bomo težko reševali stvari, če ne bomo imeli stabilizacije. To ne bi bilo razumno. Tako na tej stopni ne bom komentirala predlogov drugih kolegov, rada bi le rekla, da da sem te predloge preučila zelo podrobno s oporočevalcem VGM, kar nekaj predlogov se zdi korisnih, ampak izjemoma imamo sedaj tudi kompromis med kolegi iz LS-a in iz vrst socialistov in menimo, da je to dobro izhodišče, tako da lahko ustrežemo enim in drugim. Hvala. Hvala lepa. Hvala, da ste se držali časa za govor. Čeprav sem sploh pozabil omeniti, da imate na voljo 4 minute. 4 minute tudi za gospoda Bögeja. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Izhodišče za najo kot soporočevalca je bilo to, kar smo sprejeli na plenarnem zasedanju februarja 2017. Včasih je bilo to kontroverzno, ampak večine so bile jasne. Delamo na podlagi zakonodajnega predloga komisije. Vsak, ki se izraža v zvezi s temi instrumenti, mora vedeti, da imamo zdaj pred seboj tudi predlog v zvezi z večletnim finančnim okvirom. In to vključuje kar nekaj dopolnitev in širitev obstoječih instrumentov in predvedeva tudi nove instrumente. To je del problema. Morda je to manj povezano z našim poročilom o Evropski stabilizacijski funkciji za naložbe, ampak to je morda bolj povezano z celotnim delom parlamenta. Mislim, da moramo govoriti o tem, kaj ti potem smo govorili tudi na zasedanju poročevalcev v senci, kolegice in svetovalci so o tem govorili, torej kako vse skupaj, pa še skupaj imamo kohezijsko politiko, ESF, razvojno politiko in tako naprej, kako bi potem lahko to zastavili, kje potrebujemo dopolnilne instrumente, kje bo Invest EU prevzela glavno vlogo, to je program Junkerja. In pri nekaterih instrumentih je poročevalka gospa Gardija Zabal. Kako bomo vse skupaj uskladili, kako bo z skupnim upravljanjem, centralnim upravljanjem, kaj so tisti pravi ukrepi upoštevati. Moramo tudi evropski semester. In v to moramo upeti tudi današnje poročilo. Mnenja so različna, vse jemljem resno. Nekateri menijo, da bi morali v tem odboru o teh instrumentih govoriti skupaj, zato da bi pripravili nekaj koherentnega. Zato sva soporočevalca pripravila mnenje o tem. Torej. Še nekaj. Več kot 400 predlogov sprememb je bilo uloženih in jasno je, da so zastopana zelo različna mnenja. Nekateri predlogi gredo v smer podpiranja predloga komisije, širjenja predloga komisije ali pa so pač nespremljivi iz tega ali drugega razloga. Tudi to je realnost, če zadeve pogledamo pobliže. Jaz ne pravim, da sem strokovnjak na tem področju, ampak kar zadeva Evropsko centralno banko in predlog komisije na tem področju. Imeli smo tudi srečanje z Mednarodnim denarnim skladom in strokovnjaki. Dobili smo tudi pobudo nemških in francoskih strokovnjakov in vsi govorijo v isto smer. To moramo potem vzeti resno in si zadeve pogledati pobliže. Za mene sta pomembna dva elementa. To se odraža tudi v skupnih predlogih sprememb in to je bilo izhodišče za samo inicijativno poročilo in sicer vprašanje zavarovalnega sistema. Vsak uplačuje in vsak seveda lahko dobi sredstva iz tega sistema pod določenimi pogoji in zadeva mora biti proračunsko neutralna na dolgi rok. Nekateri kolegice in kolegi težje sprejmejo formulacijo v zvezi s podporo naložb in mm, vprašanje glede zavarovanja. Poglejte si, kaj sva kot soporočevalca tukaj storila. Vprašanje naložb mora biti zavarovano na določeni ravni. Če se to ne bo zgodilo, mora komisija ukrepati. Tudi to je del te funkcije, ki jo zagovarjava najn predlog je, da poskusimo organizirati še eno zasedanje poročevalcev v senci, še pred, še pred božičem, zato da pripravimo svežen in da decembra v odboru eh, lahko glasujemo in da bomo imeli razpravo v političnih skupinah in da bomo lahko januarja sprejeli odločitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Böge. Porabili ste minuto, ki vam jo je poklonila soporočevalka. Hvala lepa, hvala, da ste predstavili mm, stanje in izhodišče. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Prvi je poročevalec v senci iz odbora za proračun, gospod Dos Santos. Izvolite. Minutes, Dve minuti. Eh, Hvala. Soporočevalca sta dobro opisala poročilo. Poročilo je zelo pomembno. To je povezano z vprašanji, o katerih govorimo tako v odboru za proračun kot v odboru Ekon. Strinjam se s predlogom in z pristopom Pervonšberes in Reimerja Bögeja. Imam pa nekaj postopkovnih komentarjev glede uh, cilja tega poročila. Razumem pristop Pervonš Berez, razumem, zakaj je vložila te predloge sprememb. Podpiram jih in številne sem tudi mm, podprl v obeh odborih. Ampak tukaj obravnavamo zelo zapleteno temo. V številnih primerjih nam ni uspelo najti ustreznih kompromisov. Zato smo preložili glasovanje v odboru. Mislim, da to jasno kaže, koliko dela nas še čaka. Tudi sam kot poročevalec v senci sedbora za proračun sem uložil nekaj predlogov sprememb. Kakor sem povedal, strinjam se za številnimi predlogi sprememb iz odbora Ekon. V odboru za proračun pa se moje predlogi sprememb posvečajo trim temam. Prvič, merila za dostop do sklada. Gre za dve merili, za poslovanje in rast. Lahko bi šlo za alternativi, torej ali rast ali zaposlovanje. V številnih primerjih ti dve merili seveda sovpadata. Drugič gre za zmogljivost sklada. Predlagam, da bi proračun močno okrepili. Stopnja financiranja bi morala biti veliko višja od izvirnega predloga komisije. v predlogih sprememb, ki sem jih navedel, prav tako trdim, da bi se morali posvečati državam evroobmočja in tistim državam, ki se nameru, nameravajo priključiti evroobmočju. To so moje predlogi sprememb. Povem pa lahko, da lahko podprem večino you, predlogov sprememb iz Ekona. Hvala gospodu Dos Santos, pa gospod Muresan iz ELS, poročevalcu senci za Ekon. Hvala hvala, lepo vas je videti na mestu predsedujočega. Hvala tudi jaz se zahvaljujem prvonč brez Irajmerju Bögeju. To je zelo zapleten dosje. Gre za dosje, kjer so mnenja različna, zato se jima zahvaljujem za to, da sta pripravila ta osnotek poročila in da sta poskusila združiti različna mnenja predlogov sprememb je veliko iz različnih političnih skupin, tudi iz moje. Jaz sem poročevalec v senci za ELS in za odbor Econ. Veliko predlogov sprememb je bilo uloženih, kako sem dejal. Kaj je za ELS Econ pomembno? Predvsem skladnost z paktom za stabilnost in rast. Razmišljamo o tem, da bi oblikovali ta ESFN ali Evropsko stabilizacijsko funkcijo za naložbe, vendar za to morajo veljati ustrezni pogoji. Pripravljamo instrument, ki pomaga državam v težavah, zato moramo spodbujati dobro vedenje, preden se začnejo težave v smislu spoštovanja pakta za stabilnost in rast, izvajanja reform, omejevanja brezposelnosti in tako naprej. Vse to se mora zgoditi pred krizo, prav tako država ne sme biti v postopku zaradi prekomernega dolga. Ob strani želimo stati tistim državam, ki so tako imenovane dobre učenke in jih prizadanejo nepredvidene krize. Zato potrebujemo tudi jasno definicijo asimetričnih šokov jasna definicija asimetričnega šoka je potrebna. Predlog spremembe je bil, da bi to omejili na eno tretjino prizadetih držav. Če je prizadetih več kot ena tretjina držav, potem ne gre za asimetrični šok, ampak za simetrični šok. Pa še preostala posojila, to bi morali omejiti, prav tako bi morali pregledati in preveriti izdajanje posojil za to državo, kar zadeva zavarovanja in pozavarovanja. Povedati moram, da je treba o tem govoriti tudi v okviru moje skupine, to je rdeča linija za številne moje kolegice in kolege. Povedati želim, da bomo morali pripraviti neko skupno stališče v okviru moje skupine in tudi v parlamentu. In če sklenem, gospod predsedujoči, če želimo vplivati na svet pri tem dosjeju, v parlamentu potrebujemo jasno večino. Ko smo sprejeli poročilo na lastno pobudo, je bilo za 304 proti 255 in nekaj čez 60 vzdržanih. Zdaj je zadeva resna, gre za postopek so odločanja, zato moramo delati skupaj, zato da bomo imeli jasno stališče in jasno večino, zato da bosta soporočevalca imela močan mandat za pogajanja s svetom. Hvala, hvala gospod Murešan zelo modro ste govorili, ampak opozarjam vas vse, da se morate vsi držati časa za govor, zato da bo seja potekala harmonično. Zdaj pa za dve minuti poročevalec v senci iz odbora Buč za EKR, gospod Kölmel. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. So poročevalca sta delala zelo trdo, Ampak včeraj smo o tem že govorili. Ampak zdaj sem prepričan, da smo na napačni poti. Ti ukrepi ne rešujejo glavnih problemov. Vedno govorimo, da je evro zgodba o uspehu, da smo na dobri poti, ampak vsakih par mesecev oblikujemo nove instrumente, ker pač še to potrebujemo in še tisto. Mene jezi, da se ob tem vedno zlorablja tudi beseda solidarnost. Zakaj zlorablja? Zato, ker je solidarnost pomembna, ker jo uporabljamo in tako je tudi prav. Ampak, če se država zaradi strukturnih problemov znajde v težavah, ko ne more več plačevati računov, ko ne more več vzdrževati bančnega sistema, potem to ni vprašanje solidarnosti, če pač ne znajo dobro gospodariti ali so živeli preko svojih zmogljivosti in sposobnosti. Vsaka država lahko zadeve počne, kako želi, ampak potem morajo za to prevzeti odgovornost in tudi plačati račune. Če uvajamo takšne ukrepe, kot jih načrtujemo zdaj, bomo zabrisali meje. To ne bo vodilo do solidarnosti, ampak do skupnega jamstva. Vsi jamčimo za vse, vsi lahko delajo, kar začnejo, in rezultat je ta, da se bo moralni hazard še povečal. Jaz sem proti takšnim ukrepom, še posebej, kako smo že večkrat slišali, zato ker je to popolnoma nepregledno. Poglejte si, kakšne ukrepe je že uvedla ECB. Nična obrestna politika je še relativno pregledna tukaj, ampak poglejte si, kaj je z nakupom državnega dolga. danes lahko spet v časnikih berejo, dobro bom končal, da razmišljamo o tem, da bi spet reševali italijanski bančni sistem z posebnim ukrepom. Na koncu nihče več ne razume, kaj se dogaja. Na desetine ukrepov imamo in Evropa se ne sme čuditi, če bo račun za to prišel na naslednjih volitvah. Hvala, zdaj pa Ekar Ekon. Gospod Luke. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Bega ima prav. 14 eh, strokovnjakov se je izrazilo podobno kot ta predlog. Ampak zadeve moramo zastaviti ustrezno. Mislim, da imamo v Nemčiji približno 600 finančnih strokovnjakov, mislim, da jih imajo francozi tudi nekaj toliko. To pomeni, da 1500 strokovnjakov ni bilo takšnega mnenja kot teh 14 strokovnjakov. Morda je to povezano s tem, da ti ljudje menijo, da je ta predlog preprosto napačen. Po mojem mnenju je to že v osnovi napačen predlog, zato ker ni ustrezne pravne podlage gre za to, da bi komisija tukaj delovala ultra viris, torej zunaj svojih pristojnosti. Če si pogledamo pravno podlago, to naj bi bila člena 174 in 175 kohezijska politika. No, ta instrument pa nima nobene veze s kohezijsko politiko. Predlaga se, da bi spodbujali javne naložbe v državi, kjer je veliko brezposobnosti. In te naložbe naj bi v skladu z zakonodajo služile spodbujanju prikrajšanih regij. Torej, to ni povezano s kohezijsko politiko. Vsaka država v evroobmočju, ki bo sodelovala v tem sistemu, lahko potem govori ali pravi, da ni uh, dovolj zaposlenosti, in potem bi dobili posojila brez obresti. Celo Luksemburg bi po teh kriterijih lahko zaprosil za denar in kaj ima Luksemburg veze z eh, prikrajšano regijo? Če lahko vsaka država v evromočju črpa ta sredstva, kako je to povezano s kohezijsko politiko? Gospod eh, predsedujoči in gospod predsednik odbora Ekon, prosim vaju, da prosimo pravno službo parlamenta za mnenje tukaj. Jaz mislim, da gre za akt ultra viris in nujno moramo to preveriti, preden se sploh lotimo zadeve, kar zadeva ekonomske mehanizme. To moramo vzeti resno, lepo prosim, pravno mnenje pravne službe, preden sploh sprejmemo ta pravni akt. Hvala. Hvala. Sedem sekund manj kot kolega iz EKR eh, e in proračuna in minuto manj kot drugi. Dobro, zdaj pa gospod Pajet, ki ga ni, zato bo dobil besedo poročevalec v senci za Alde iz odbora Ekon, gospod Tremosa i Balcelc. Izvolite. Hvala lepa, poskusi bom govoriti dve minuti. Hvala lepa najprej čestitke soporočevalcema. Včeraj smo v tej dvorani imeli Marija Dragija, govoril je o stabilizacijski funkciji za naložbe kot o pomembni funkciji za evroobmoče. Seveda veste, da smo liberalci vedno pozorni na pogojevanje in na to, da se morajo vse države članice držati pravil ki jih imamo na področju gospodarskega upravljanja in tako naprej. Marijo Dragi je včeraj govoril tudi o tem, kako lahko spodbudimo zaupanje med državami glede spoštovanja pravil in konvergence. Ti koraki na zvezdni ravni v Evropi bi bili mnogo lažji, če bi imeli za to ustrezne pogoje. Realnost je pač takšna, da je del liberalcev občutljiv v zvezi s tem. Če pride do asimetričnega šoka, lahko to pomeni, da zelo padajo naložbe. Zato potrebujemo instrumente, da se izognemo temu. Liberalci bi lahko podprli naložbe, vendar, če je to povezano z projekti raziskav in razvoja, naprimer. ne pa da vlagamo v javne projekte brez ustreznega pogojevanja, brez upoštevanja makroekonomskih rezultatov. Ne moremo kar nadaljevati po starem, graditi letališč brez letal in avtocest brez avtomobilov. Del liberalcev je pozoren tudi na to samodejno pozavarovanje in zaposlovanje in na ta mehanizem, zato da lahko pomagamo državam, ki se spopadajo z asimetričnimi šoki na različne načine, ko pride do krize. Zato bomo sledili tej razpravi in poskusili bomo čim več prispevati. Next, uh, is, uh, Hvala. Zeleni, najprej poročevalec osenci iz odbora. Za proračun, gospod Sole. Hvala, kratek bom. Hvala so poročevalcema za opravljeno delo. Uložili smo kar nekaj predlogov sprememb strinjamo se z tem predlogom in strinjamo se s tem, da je predlog potreben, ampak menimo, da bi ga lahko še izboljšali. Naj omenim nekaj točk. Najprej obseg te funkcije. Funkcija je precej skromna. Predlagamo, da bi to povečali na vsaj en odstotek BDP evrov močja to bi bilo približno dvakrat toliko, kot predlagata soporočevalca v predlogu spremembe 19. Kar zadeva pogojevanje, menimo, da bi morali pustiti nekaj prostora, da bi lahko vključili nekaj socialnih in okoljskih pogojev, ne samo spoštovanje fiskalnih pravil, naprimer lahko bi vključili skladnost z umestnimi cilji EU 2020. Kar zadeva stabilizacijsko funkcijo in ESM ali naslednika ESM, predloga sprememb 26 in 27 črtata določbe, ki omogočata komplementarnost med tema dvema instrumentoma. Mi menimo, da je to napaka, kajti te določbe bi v prihodnosti lahko omogočale, da bi na prožen način še naprej razvijali to stabilizacijsko funkcijo, ki se predlaga. To bi lahko bila zamisel, ki bi dobro se upadala z prihodnjim Evropskim monetarnim skladom. Zato bi to možnost morali ohraniti. Hvala. Hvala, Ekon, gospod Lamberts. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Böge. Pravite, da bi morali to obravnavati skupaj z InvestEU. Vas želim opozoriti, da je Junckerjev naložbeni načrt spodbudil veliko naložb v državah, kot je vaša, Nemčija naložbena zmogljivost je zelo lahko dostopna. Naložbena zmogljivost v Nemčiji, pa tudi v Belgiji, obstaja, o tem sploh ni dvoma. Spodbujati bi morali naložbe v državah, kjer te zmogljivosti ni, vsaj ne v takšnem obsegu. Mi smo izvedli simulacijo in Ta funkcija bi morala delovati že od leta 2014, naprimer. Kar zadeva merila, prvič, hkratno izpolnjevanje obeh kumulativnih meril, tukaj bi morali reči ne, vsaj izključiti bi morale tiste države članice, ki imajo stopne brezposobnosti nad poprečjem EU da izpolnjujejo obe merili. Kar zadeva nacionalne prispevke, morda bi morali kot merilo uporabiti naslednje. Ali država izpolnjuje pogoje glede semaforija na področju makroekonomskih neravnovesij. Nekatere države članice izvajo makroekonomsko politiko, ki škodi drugim državam članicam, zato bi morale te države ustrezno prispevati. Če je njihova politika škodljiva, potem bodo morale pomagati financirati ta sklad, ki bo pomagal reševati negativni učinek njihovih škodljivih politik, kar zadeva vrsto naložb, ki so upravičene. Naložbe bi res morale biti ciljno usmerjene za to, da se borimo proti podnebnim spremembam, ne pa da jih še slabšamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Lambert. Sledi Gue. Je gospod Širdevan v dvorani? Ne. Ni prisoten ne gospod Širdevan, ne gospa ni Rijada. Zato bomo prešli na EFDD. Gospod Vali je odsoten. Tudi drugi, Marko, ni prisoten. Dobro. Samo eden je prosil za besedo, gospa Rodriguez, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je delo gospe Beres in gospoda Bögeja zelo dobro in konstruktivno. Evropski parlament mora biti aktiven v tem ključnem trenutku, kajti prizadevamo si zaključiti ekonomsko in monetarno unijo. Povedati želim naslednje. Če želimo pripraviti odgovor na asimetrična tveganja v evroobmočju, moramo vedeti, da asimetrični šoki pomenijo, naprimer, hiter dvig stopnje brezposobnosti. To je prav gotovo eden od kriterijev. Po drugi strani pa to lahko pomeni, da naprimer hitro pade stopnja naložb, zlasti v javnem sektorju. Instrument, ki ga razvijamo, bi moral podpirati države članice pri tem, da ohranjajo stopnjo javnih naložb. To je pomembno za dinamično rast in financirati je treba tudi prehod. Prehod na pametno in nizko oglično gospodarstvo. Zato bom uložila predloge sprememb v tej smeri. Drugače pa se strinjam z predlogi poročevalcev, strinjam se tudi z predlogi sprememb gospoda Santosa v zvezi s proračunom. Hvala, hvala gospod Rodriguez. Gospod Luke, dobi še enkrat besedo, ker imamo še nekaj časa. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Dvoje želim povedati. Prvič, kar zadeva gospoda Lamberca, rekel je, da sredstva iz Junkerjevega sklada tečejo v Nemčijo in ne v države, kjer bi si on želel, da bi se izvajale naložbe. No, povedati želim, da ne gre za to, da mi kar delimo sredstva posameznim državam. Gospod Tramoza je že o tem govoril. V EU smo imeli veliko usmerjenih naložb, še posebej na področju ali v času evrokrize, naprimer avtoceste in razne nepremečninski projekti, ki so se izkazali za nerentabilne. Šibkost predloga komisije tukaj je, da se bodo samodejno financirale naložbe, ne da bi zagotovili, da bodo te naložbe rentabilne. Nikjer ni navedeno, da morajo biti naložbe rentabilne, ampak to mora biti predpogoj pri vsaki naložbi, da je naložba rentabilna, da je učinkovita in da je rezultat na koncu pozitiven. To je bilo prvič. In drugič, gospod predsedujoči, nekaj sem vas vprašal in zdaj imamo postopek priteknite pozornost predsedujočega, zato lepo prosim, da odgovorite namreč, ali je mogoče, da oba odbora kritično preverita pravno podlago. Gre za člena 174 in 75. Jaz sem predstavil argumente, zakaj po mojem mnenju predlog komisije ne upošteva ustrezne pravne podlage in zakaj mislim, da gre komisija tukaj preko svojih pristojnosti. Pravna služba parlamenta mora preveriti pravno podlago ali pa mi vsaj povedati, kako bi lahko v skladu s poslovnikom jaz zahteval to zahtevo. Hvala. Hvala, gospod Ljuke. Dobili ste že štiri minute. Jaz ne morem govoriti v imenu predsednika Goltjerja, bom pa predal to zahtevo sekretarjatu. Hvala lepa, gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Želel bi čestitati soporočevalcema za predlog. Predlog je konstruktiven in lahko poskrbi za večje zaupanje v Evropsko unijo in uh, skupno valuto ter v ekonomsko-monetarno unijo. Vsi se strinjamo s tem, da je treba vse skupaj dopolniti. Kar se tiče Junkarjevega načrta, lahko potrdim to, kar je bilo rečeno. 50 milijard evrov smo mobilizirali po Evropski uniji. Ampak seveda to bi morali porazdeliti po državah, glede na gospodarsko stanje v posamezni državi. Katera država je imela največjo korist eh, na področju BDP-ja? To so bili pravzaprav Grčija, Estonija in Portugalska. To pomeni, da imamo inštrument, ki deluje, ki uh, pomaga tistim državam, ki se soočajo uh, z eh, največjimi težavami pri pridobivanju financiranja za investicije. Jasno je tudi to, da potrebujemo pravo mešanico delujočega načrta in inštrumenta za finančno stabilnost. Torej, eh, inštrument eh, za investicije mora delovati konstantno od 2020 do 2027. Um, stabilizacijski inštrument pa mora delovati bolj točkovno, tako da se ta dva inštrumenta dopolnjujeta. Tako, sedaj pa bi bili zelo veseli, če bi slišali še strani komisije. Izvolite, na voljo imate dve minuti časa za govor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, cenimo delo, ki je bilo opravljeno predlog je zelo, ak, zelo aktualen oziroma vaši predlogi sprememb za naš eh, predlog glede Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. Mislim, da ste s svojimi predlogi še izboljšali predlog komisije in da ste prispevali tudi k našim razmislekom o poglobljevanju Evropske monetarne unije, stabilizacijski sklad bi lahko postal pomemben stebr eh, v proračunu Evropske unije. Eh, tako da tukaj cenimo vaša prizadevanja. Druga točka, naj vas spomnim na to, da se naš predlog osredotoča na mehanizem hitrega zaviranja, zato da bi lahko zaustavili slabšenje stanja v državah, kjer se gospodarske razmere na nadoma poslabšajo. Eh, na ta način je možno hitro identificirati potrebne investicije. Na ta način eh, bo lahko ta mehanizem opravil svojo glavno ulogo. Eh, tukaj se strinjamo za poročevalci. Faktori upravičenosti oziroma kriteriji upravičenosti za financiranje iz sklada bi morali biti enostavni. Zato vas prosim, da teh eh, kriterijev ne zapletate preveč, da bi to oviralo delovanje mehanizma in pa sprostitev posojil za to, da pomagamo državam, ki se znajdejo v nenadnih težavah. In pa še končna točka. Eh, Rekli ste, da bi želeli razširiti obseg tega mehanizma, da bi pomagali državam tudi v primeru uh, hitrega povečanja brezposelnosti. Če bodo to podprle države članice, lahko razširimo obseg delovanja tega mehanizma. Nekatere države članice so tukaj že uh, izrazile svojo podporo. Skratka, predlogi poročevalcev so dobra osnova tudi zato, da razširimo obseg delovanja mehanizma, torej da bi šlo tako za podporo investicijam, kakor tudi za podporo boju proti brezposelnosti. Ehm, sedaj pa dajem besedo še soporočevalcama, da zaključita gospod Böge najprej. Ehm, zahvaljujem se kolegom za prispevke, za kritične pripombe ter tudi za pohvale. Samo dva stavka bi želel citirati. Gre za predlog v zvezi z eh, arhitekturo eh, ekonomsko-monetarne unije. To so objavile nemške in pa francoske službe. Pravna osnova torej pravna osnova lahko predstavljata tako 175 člen povezavi z 182 in pa 173 člen v povezavi z 136. Tako da pravna osnova je, samo da se izognemo tej razpravi, ali tukaj obstaja pravna gotovost ali ne. Pravno osnovo imamo. Eh, že eh, rimska pogodba je predvidevala takšno obliko podpore državam, ki se znajdejo v gospodarskih težavah. To kot prvo. Kot drugo. Ta dva ministra, torej francoski in pa nemški, pravita, da bi morali tukaj o proračunu odločati eh, vodje vlad in držav. Mi smo eh, razpravljali tudi o tem, kako bi dohodke iz ESF vključili v evropski proračun, ampak Um, o tem naj bi odločali vodi vlad in držav. Uh, pogodba je tukaj jasna, da svet tukaj ne bo posegal v to zakonodajo. To pomeni, da moramo mi najti pravi format, najti moramo jasno večino, zato da vse skupaj ne bo ušlo izpod eh, nadzora izpod parlamentarnega nadzora. Hvala lepa še gospa Beres. Mogoče bom govorila nekoliko dlje kot dve minuti, če mi dovolite. Ja, posem enako kot kolega Böge. Parlament mora prevzeti svoje odgovornosti. Vedno smo govorili, da smo pristojni na področju proračuna. Sve govorimo o proračunu evroobmoča, zato oba odbora delata skupaj ali bomo še v tem mandatu glasovali o tem, da bi lahko imeli prvi predlog parlamenta, ki bo v povojih, ko vidimo, kakšna je razprava na svetu, ko vidimo francosko-nemški predlog. Mislim, da je interes vseh nas, da se strinjamo glede oblike te pobude in kako bo pač uh, komisija oblikovala zakonodajo. Glede kolega Murašana. Pri tem predlogu, kaj je simetrični šok? No, jaz nisem ekonomistka in tudi nisem akademska strokovnjakinja za to, ampak lahko bi imeli živahno razpravo, mogoče seminar na to temo. Pravite, ta šok vplivale na tretjino držav. Ne vem. Če imamo Grčijo in Italijo, ki zabredete v težave, potem imamo tam asimetrični šok, kaj ne? Ampak, če propad italijanski sistem, ne bo to vplivalo le na tretjino, ne vem. To je definicija simetričnega šoka in zato moramo biti zaskrbljeni zaradi simetričnega šoka. Če ne bomo obravnavali eh, simetričnega šoka, bo to postala realnost, kajti naša gospodarstva so močno povezana, to vsi vemo. In hvala tudi za to, kako ste vi omenjali značaj razprave pri predlogu, ki sva ga sestavila s kolegom BGM. To je zelo dober pristop, upam, da lahko gradimo na tem. Kaj ti vi ste rekli, da v vaši skupini poteka razprava o nadomestilih za brezposelne. In če se spomnite, s kolegom BGM sva bila poročevalca tudi pri prvem poročilu o območju evra. In tu sva se ustavila pri teh nadomestilih za brezposelne. In mislim, da sem tu sama storila veliko pri teh plačilih. Predlog smo vnesli veliko dobrih idej in eh, nimamo le nadomestila za brezposelne. Tako da mislim, da je to izhodišče za dober kompromis. Upam, da je to plodno. Kolega Luke Heimerböge vam je odgovoril o pravni podlagi. Jaz bi dodala, če si pogledate delo Žaka Delorja v trenutkih, ko je bil sprejet evro, rekel je, da mora biti kohezijska politika pri prehajanju na evro preučena tako, da upoštevamo vse konvergence v območju evra. Nikoli ni prišlo do te konvergence in danes vidimo vsakodnevne posledice tega. Tako da moramo končno obravnavati ta kohezijsko vprašanje. Še minuta, predsedojoči, obljubljam, čeprav vas ne gledam. Hvala Hamonu Tremosi za podporo. Hvala, da ste spomnili na to, kar je včeraj povedal Mario Draghi, podporuje komisijo. Mislim, da je to zelo pomembno. Filip Lambert, mislim, da je že zapustil dvorano. Jordi Sol, hvala za to podporo pri načelu, našem pristopu. Omenila bi samo nekaj. Leta 2014 je znesek poplačil za brezposelno močjo evra znaša 200 milijard evrov. In mi tu predlagamo 55 milijard evrov v tem skladu in to bi lahko prineslo stabilizacijo, ravnovesje, ampak pripravljena sem se o tem bolj pogovoriti z vami. Glede ideje, da bi imeli ciljne naložbe, da bi se osredotočili na podnebne izzive, slišim, kaj pravi komisija, ampak isto pa smo slišali tudi, ko je Juncker predstavil svoj načrt, potem so na koncu sprejeli to idejo, da se lahko bolj osredotočimo na ekološko tranzicijo, ker je javnost podprla naložbe. Mislim, da lahko sedaj pozitivno gledamo na te predloge zelenih. Tu, hvala, predsedujoči. Hvala, da ste mi eh, dovolili, da sem tako presegla ta čas. Ja, prosim, seveda. S tem smo zaključili točko 4 na dvodnevni skupni seji Buč in e, Ekon. Naslednja točka, točka razno. Če nima nihče pripomp, bi vas se želel opozoriti samo na to, da je bil sestanek poročevalcev v Senci v zvezi z EISF preložen, odpovedan. Eh, poročevalec v senci bo, eh, poročevalci v senci se bodo sestali 12. decembra, tako da 3. decembra ne bo glasovanja. V ponedeljek, decembra, v ponedeljek 3. decembra bomo imeli naslednjo sejo v Bruslju. Hvala lepa. Nasvidenje.